Protokoll dieser Sitzung. Zapisnik tega zasedanja bo v začetku naslednjega zasedanja predložen parlamentu, če ne bo nobenih pripomp, bomo sprejeli ta zapisnik eh, in ustrezno.